na spletni strani plenarnega zasedanja. Naslov bo objavljen v zapisniku k eh, tej seji. V sredo bom s predsednikom sveta podpisal eh, dva pravna akta, ki sta bila sprejeta eh, v okviru rednega zakonodajnega postopka. Naslova bosta objavljena v zapisniku današnje seje. V zvezi s poslovnikom se javlja gospod poslanec Kathy. Prosim gospod eh, predsednik od našega zadnjega srečanja tu v strasbourgu smo na irskem eh, doživeli veliko eh, tragedijo deset oseb je zgorelo v svojih posteljah in mislim da moramo izreči sožalje družinam in eh, Tony Golden, eh, član policijskih eh, sil, je bil ubit, ko je bil na izvajanju dožnosti in predlagam tudi, da izrazimo sožalje družini. Vaš predlog bomo seveda preverili in ustrezno delovali. V zvezi s členom 136 se je prijavil gospod Žuao Ferrera. Prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Eh, hoteli smo vas opozoriti na naslednje. Sedanja situacija je zelo eh, problematična. Eh, tu gre tudi za poseg služb parlamenta. Tu gre za vprašanja, eh, zapisni odgovor in eh, spremembe, ki jih je sprejel odbor za ustavna vprašanja. Eh, naše vloge za uh, vprašanje v zvezi s kršitvami človekovih pravic uh, naj bi sedaj preverjali. Mene zanima, kdo bo dejansko pristojen za preverjanje upravičenosti teh uh, vprašanj in zahtevkov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Joao Ferreira. E, moje službe so me e, opozorile, da boste zastavili to vprašanje. V tem trenutku e, vam ne moram razložiti interpretacije člena 130. Zagotovili pa so mi, da pripravljajo analizo vašega vprašanja in odgovor boste prejeli nemudoma. Gospe in gospodje, konferenca predsednikov. Uh, je v skladu s členom 149 poslovnika 22. oktobra sprejela osnutek dnevnega eh, reda. Ta leži pred vami. In sedaj pa predlagam naslednjo spremembo dnevnega reda. Izjavi podpredsednik.